the rapporteurs here. Yeah. <laughs> so we have the rapporteur, we have a couple of shadows available, so so we can start. Good. Tako, lepo pozdravljeni vsi skupaj. To je že drugi dan seje odbora Envi. Danes imamo zelo poln dnevni red, obiskala nas bosta dva ministra, glasovali bomo. In uh, na dnevnem redu imamo tudi veliko zakonodajnih dosijev. Začeli bomo z mehanizmom civilne zaščite. Kakor veste, smo ta dosje sprejeli v prejšnjem mandatu, vendar pa ima tudi proračunske posledice in zato potrebujemo spremembo uh, tega akta. Nikos Androlakis je naš poročevalec. Yeah. Ja και την Ιταλία μέχρι τις πυρκαγιές σε Αμαζόνιο. No, uh, vse od poplav uh, v Španiji smo videli, da je prišlo tudi do požarov v Amazoniji, um, v Avstraliji. Resk EU je bil mehanizem, ki smo ga vzpostavili zato da bi pomagali državam pri soočanju z naravnimi in drugimi katastrofami. Pa tudi zato, da bi lahko zaščitili življenje in uh, naravne vire. Marca 2019 smo sprejeli določbe v zvezi s tem, vzpostavili smo uh, Resk EU, to je evropski mehanizem. Na voljo imamo letala za gašenje požarov in pa drugo opremo. Države članice te nakupujejo v sodelovanju z Evropsko komisijo. Evropska komisija krije 80 do 90 odstotkov denarja za nakup in vzdrževanje opreme. V nekaterih primerjih komisija financira to opremo tudi do 100 odstotkov. Na ta način lahko Evropo zaščitimo pred naravnimi katastrofami, pred epidemijami, pa tudi pred drugimi grožnjami, naprimer pred eh, kemičnimi, jedrskimi in pa biološkimi grožnjami. Danes predstavljam moje poročilo, cilj poročila. je, da bi ta mehanizem opremili z kar najboljšimi možnimi sredstvi, zato da bo mehanizem bolj učinkovit. Parlament podpira predlog komisije 1,4 milijarde evra bomo namenili iz evropskega proračuna za ta mehanizem. Eh, prišlo je tudi do nekaterih nepredvidenih izdatkov in z tem bi izpostavil naslednje točke v mojem poročilu. V prvi razpravi pred eh, novoletnim premorem je komisija črtala porast sredstev oziroma prispevek. Prav tako pa so bile predvidene ta, tako pa so bili predvideni izdatki za preprečevanje. Ampak zato, da bi poskrbeli za izravnavo med komisijo in parlamentom, menimo, da tega prispevka ne bi smeli črtati, da bi ga morali ponovno predvideti v proračunu. Strinjamo se z večletnim načrtom, ampak najprej moramo razumeti, da potrebujemo ta prispevek. Razumem, da so bili da so bile potrebe pred dvema letoma popolnoma drugačne. Zato sem predlagal nekaj sprememb za ta prehodni čas. Razumeti moramo, da večji del eh, izdatkov za preprečevanje ne prihaja iz mehanizma, ampak iz sklada za regionalni razvoj. Eh, prav tako moramo razumeti, da tukaj potrebujemo nekaj fleksibilnosti. Komisija mora zato predlagati to fleksibilnost, predlagam možnost odstopanja do 10 odstotkov, zato da bi lahko zneske po potrebi spreminjali. Um, omogočeno mora biti financiranje v nekaterih primerjih celo 100 odstotno. Torej gre za zahtevo plo, prožnosti, plo, po fleksibilnosti, ne da bi ob tem povečali proračunsko obremenitev. Prav tako bi morali dati na voljo dodatna sredstva, ne glede na to, ali ta sredstva potem uporabimo v državah znotraj ali zunaj Evropske unije. Podnebne spremembe obstajajo povsod in zato mora imeti Evropa možnost pomagati tudi tretjim državam, bodi si v primeru amazonskega gozda, v primeru orkanov in pa v primeru drugih nesreč, ki lahko vplivajo tudi na nas. Izkoristiti moramo vse inštrumente, ki so na voljo za zaščito evropskih državljanov. No, to velja tudi za satelitski sistem Galileo tukaj moramo imeti možnost eh, preko sistema Galileo pošiljati sporočila, če gre za eh, omejevanje in preprečevanje smrtnih žrtev. Sistem Galileo lahko rešuje tudi življenja. Še nekaj sprememb bom predlagal. Na ta način bomo zagotovili da bo lahko Evropska komisija pomagala državam članicam pri nakupu opreme, prav tako pa bo lahko sprejela druge, druge ukrepe. Ostaja odprto vprašanje odprtega upravljanja, tako kot je to komisija predlagala ob začetku razprave. Računam na dobro sodelovanje za poročevalci v senci in upam na dober rezultat. Hvala. Hvala lepa. Gospod poročevalec, sedaj dobijo besedo vsi poročevalci v senci. Začeli bomo pri gospodu Nunju Melo. Ehm, esta proposta tem em vista alinhar as disposições orçamentais com a proposta da Comissão para o quadro financeiro plurianual que se. Ja, tukaj gre za predloge sprememb tega zakonodajnega akta. Vse skupaj povezano tudi z večletnim finančnim okvirom, moramo se prilagoditi novemu večletnemu finančnemu okviru in zvezi s tem moramo sprejeti ukrepe za to, da bomo lahko še naprej financirali mehanizem civilne zaščite, ki je predviden v večletnem finančnem okviru. Nekatere nesreče, katastrofe so pokazale vrzeli v našem sistemu upravljanja katastrof. Do tega lahko pride zaradi podnebnih sprememb, pa tudi zato, ker države članice niso vedno uspešne pri preprečevanju katastrof. Na portugalskem smo videli, kako so tamkajšnji gozdni požari šokirali ljudi. E, privedli so do smrti več kot 50 oseb. Mi smo zaprosili za pomoč Evropsko komisijo, Evropski komisar e, je takrat telefoniral e, vsem sogovornikom v 27 državah članicah, ki in pa ni dobil odgovora. Vendar pa Portugalska ni eh, ostala brez pomoči. Vendar pa obstoječa mreža ni bila dovolj. To se pogosto zgodi v Evropski uniji, redno se to dogaja, prihaja do potresov, do gozdnih požarov, do poplav. In eh, v takšnih primerjih eh, so nacionalni mehanizmi pod velikim pritiskom. Potrebujemo ustrezen mehanizem na evropski ravni, ki bo dopolnjeval vire držav članice. Zato ELS podpira predlog Evropske komisije, ta se nam zdi zelo pomemben. Izboljšati moramo možnosti financiranja, zato da bomo lahko omogočili okrepitev zmogljivosti za preprečevanje katastrof in pa da bomo lahko laže financirali tudi obnovo po katastrofah. vsak eh, dan doživljamo požare na portugalskem, v Španiji, poplave v Italiji, potrese v Italiji. Um, zahvaljujem se poročevalcu za um, njegovo poročilo. Vložili bomo nekaj predlogov sprememb, s katerimi bomo skušali zagotoviti, da bo ta solidarnostni mehanizem opremljen tudi z ustreznimi finančnimi sredstvi. Vemo, da To seveda seboj nosi določene posledice. Potrebne so tudi proračunske spremembe. Učinkovitost eh, to vrstnih mehanizmov je odvisna predvsem od hitrega odziva. Na portugalskem so zaradi koznih požarov v roku enega leta umrle številne osebe, do sto jih je bilo. Podobno smo videli tudi sedaj v Avstraliji. Zato morajo ti mehanizmi delovati hitro, predvsem, ko gre za osebe v izoliranih območjih. Vse ehm, vemo, da do požara lahko prihaja tam, kjer so gozdovi in zato lahko tukaj že pravočasno ukrepamo. Vemo, kje obstajajo drevesa, eukaliptusa, um, uh, ali pa druge drevesne vrste, ki hitro zagorijo. Torej, treba je poskrbeti za hitri odziv in zato moramo okrepiti človeške vire v tistih državah, uh, kjer je najbolj verjetno, da bi lahko prišlo do to vrstnih naravnih katastrof. Če se v neki regiji veliko krat uh, eh, pojavljajo v določeni regiji, potem je treba tam okrepiti človeške vire, recimo v Grči ali pa na Portugalskem. Uh, potem spet, eh, ko gre za poplave, treba okrepiti vire v Franciji, ko gre za potrese v Italiji in tako naprej. Torej, na inteligenten način bi morali prerasporediti vire, finančne in človeške. Vire potrebujemo tam, kjer prihaja do katastrof. Renew... Hvala lepa, Nikolaj Štefanatu, za Renew Europe. Hvala, zahvaljujem se poročevalcu za odlično poročilo, za odlično predstavitev. Zahvaljujem se tudi komisiji za odličen predlog. Vedno znova pravim, da nihče izmed nas ni dovolj bogat, da bi se lahko soočal z ekstremnimi pojavi, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Ne v Nemčiji, ne v Avstriji, ne v Romuniji, ne drugije. Um, to je predlog, ki prihaja v pravem času, kaj ti prihaja spomlad, ko bo spet prihajalo do goznih eh, požarov, poplav. Um, že sedaj poslušamo to vrstne vremenske napovedi. Kar se tiče konkretnih točk v tem poročilu, v zvezi z prilogo ena, ne želim, da bi se pogajanja zaradi tega zaustavila. Tako komisija, kakor tudi poročevalec imajo prav. Komisija potrebuje več fleksibilnosti, ne smemo biti preveč rigidni, moramo se pravočasno odzivati. Poročevalec ima prav, ko pravi, da mora biti oprema na voljo že v času preprečevanja ali pa priprav, tako da ne bomo presenečeni vsakokrat, ko pride do kakšne katastrofe v Evropi. No in uh, niso vse dobre stvari tri. Ne moremo vsega preprosto eh, na enak način razdeliti na tri, tako da upam, da bo prišlo do pogajanj v zvezi z prilogo ena, tako da na koncu ne bomo tako nefleksibilni pri tem. Pa še ena točka, ki jo je omenil poročevalec in pa poročevalec v senci iz ELS-a. Želeli bi si več. Uh, ukrepov v zvezi z CBRN. Vidimo, da smo soočeni z novimi oblikami terorizma, prihaja tudi do bioloških grožen in v času tega ne moremo biti nepripravljeni na to. Potrebujemo zalogo zdravstvenih eh, sredstev, zdravil, zdravil, zato da bomo se lahko odzvali tudi na to vrstne katastrofe, recimo tudi, ko prihaja do pandemij in tako naprej. V Romuniji so rezerve imunoglobina izredno pomembne, recimo tako da moramo se ukvarjati tudi z vprašanjem zalog zdravil in pa zdravstvene opreme. Mednarodna veterinarska zveza je tudi poslala sporočilo v zvezi z nesposobnostjo Evropske unije, da bi pomagala v Avstraliji, kjer so potrebovali zdravstveno opremo, pa tudi veterinarje na terenu spet eh, nam ni uspelo, da bi kot Unija tukaj učinkovito pomagali. Čeprav bi eh, lahko bil prispevek Evropske unije zelo dragocen in tudi našo prepoznavnost tam bi lahko eh, povečali. Deset milijonov hektarjev je zgorelo v Avstraliji, to je za osem Avstrij. ali smo mi pripravljeni na to, da bi v Evropi zagorele to vrstne površine, recimo celotna površina Avstrije, ali želimo, da bi bili na takšne dogodke nepripravljeni. Eh, sedaj nismo pripravljeni in ukrepati moramo sedaj, tako da upam, da bo prišlo do dobrih pogajanj in sodelovanja v zvezi s tem poročilom. Vidim, da v glavnem obstaja soglasje tukaj v odboru, razen ko gre za prilogo ena, ampak pripričan sem, da nam bo tudi tukaj uspelo najti dogovor. Hvala. Margaret Auken v imenu zelenih. Øh, Ože, tak til... Øh, Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Andrulakisu, našemu poročevalcu, za osnutek poročila. Civilni mehanizem zaščite je namenjen temu, da bi okrepili sodelovanje med državami članicami, ko gre za civilno zaščito. izboljšati želimo našo pripravljenost in se pripraviti na katastrofe. Eh, v primeru katastrof eh, imamo tako bazen prostovoljcev in pa opreme. No, ampak ta mehanizem ima tudi številne pomankljivosti, zato sta ga svet in komisija lani revidirala. Veseli smo, da smo sedaj dobili mehanizem Resk EU, kaj ti prostovoljni, eh, ta bazen prostovoljcev preprosto ni dovolj ta mehanizem lahko pokaz, pokaže dodano vrednost, ko gre recimo za zaščito Evrope pred požari ali pa drugimi naravnimi katastrofami ali pa katastrofami, ki jih povzroči človek. Nekatere naravne katastrofe so pravzaprav posledice dejanja človeka zaradi podnebnih sprememb. Nam bi bilo ljubše financiranje iz svežih virov, ampak svet se s tem ni strinjal. sedaj bomo morali uporabiti mehanizem prerasporeditve sredstev. Za našo skupino je pomembno predvsem to, da se pripravimo na podnebne spremembe, predvsem eh, v luči škode, ki jo povzročajo poplave in pa gozni viri. Te posledice kažejo na to, da je treba okrepiti vire. Prav tako smo veseli, da se poročevalec uh, eh, zauzema za povišanje sredstev v naslednjem večjem finančnem okviru. Prav tako menimo, da bi v besedilo morali vrniti prilogo. To je pomembno za mm, ekipe za hiter odziv, za, za mm, mehanizem civilne zaščite in podpiramo tudi uporabo satelitskega sistema Galileo v primeru katastrof. Veselim se nadaljnega dela v zvezi s tem dosijem. Hvala lepa, Marko Drevsto, za izjavo. Grazie, presidente. Hvala, predsedujoči. Najprej naj povem, da prihajam iz Italije, in za nas je civilna zaščita nekaj nujnega in to je odlična izkušnja, ki se jo branimo z obmi, če je treba. In zelo smo zadovoljni, da tudi Evropska unija želi razvijati ta instrument. Sveda bi čestitev poročevalcu za odlično predstavitev, ki jo je danes eh, podal in za predloge sprememb, ki jih je Eh, tudi predstavil. Tudi sam bi želel nekaj povedati o prvi prilogi. Ne želim biti polemičen, ampak želim poudariti, da komisija je verjetno želela črtiti to prvo pri, pri, prilogo, zato da bi lahko potem um, pravzaprav spoštovala vsebino. Ampak mi tukaj ne, ne želimo biti načeljni in mislim, da bomo vsi skupaj našli nek, ko, neko rešitev tudi predlog, da bi uporabili tehnološke sisteme, kot so naprimer Galilejo, tudi s tem se lahko strinjamo in kot sem povedal, ena izmed značilnosti nacionalne civilne zaščite v Italiji je hitrost odziva. In sicer to zaradi, do tega pride zaradi organizacije, um, ki je teritorijalna in zaradi koordinacija. In tukaj želim poudariti pač odlične, odličnosti, ki jih imamo v naših državah državah. Slišal sem tudi, da bo ELS eh, uložil nekaj predlogov sprememb. Upam, da se bomo z njimi strinjali in da bomo tudi tukaj našli soglasje, kaj ti tema civilne zaščite, kot so vsi povedali, varnost eh, oseb in stvari v naši skupnosti je nekaj zelo pomembnega. Zato je treba najti soglasje tudi na to temo. Hvala. Thank you very much. Uh, for ECR, I don't see the shadow. Poročevalcev senci skupine EKR ni, zato dajem besedo predstavnici GUE, gospod Kokales, na me, na me, je namestni gospe Konečne. Hvala. Globalno segrevanje in pa podnebne spremembe bodo ostale. Uh, zato se moramo pripraviti na vedno večjo pogostost tako imenovanih ekstremnih vremenskih pojavov. E, to smo videli v Avstraliji, e, potem v Džakarti, torej požari, ekstremne padavine in jasno je, da naša fizična in operativna infrastruktura ni pripravljena na takšne ekstremne vremenske pojave. Jasno je, da potrebujemo ta mehanizem civilne zaščite, to mora biti del naše strategije prilagajanja. Ta zakonodajna sprememba zahteva, da bi namenili v te namene 1,4 milijarde evrov, da je treba predvideti tudi določeno stopnjo fleksibilnosti in da je treba poskrbeti za čezmejno koordinacijo um, med državami članicami. Zato potrebujemo tudi ustrezne nacionalne načrte. Uh, um, tudi pri katastrofah, ki imajo globalne posledice, moramo uporabiti ta mehanizem, predvsem um, Galileo. Na ta način bi lahko okrepili tako imenovano zunanjo razsežnost zelenega dogovora. Ehm, zahvaljujem se poročevalcu za njegovo delo, podpiram njegove predloge in upam, da bomo dosegli soglasen dogovor o tem pomembnem dosegu. Hvala, s tem smo zaključili s krogom poročevalcev v senci. Besedo sedaj dajemo komisiji. Uh, Julia Stewart Davis je tukaj zastopa. Hvala. Zahvaljujem se gospodu Androla, ki so zasnutek poročila in pa vsem poročevalcem v senci za njihove pripombe. Kratka bom, vem, da vas čaka še veliko dela. No, jaz eh, pozdravljam predvsem nove elemente, ki jih predlaga parlament, predvsem v zvezi z um, sistemom uh, zgodnega opozarjanja s pomočjo satelitskega sistema Galileo. Prav tako pozdravljam predlog, da bi lahko uh, financirali tudi civilno Eh, zaščito zunaj meja Evropske unije. V Mezambiku lani smo videli, da je pomembno, da so pravila o uporabi mehanizma zaščite enostavna. Kajti samo na ta način lahko zagotovimo hiter eh, odziv. Pa še nekaj besed o prilogi ena. Tukaj ne gre za administrativno vprašanje, ampak za operativno vprašanje. Komisija želi tukaj okrepiti določbe iz RESC EU, in na ta način želimo okrepiti pripravljenost Evropske unije. Eh, v zvezi s tem so že bile predvidene pomembne naložbe, pomembne naložbe, recimo, ko gre za boj proti gozdnim požarom ali pa ko gre za specializirano evakuacijo, ko gre za nalezljive bolezni. In eh, posvetili si bomo tudi zadevam, ki so povezane z CBRN oziroma KBRJ. Uh, no, um, ko gre za prilogo, si želimo maksimalne fleksibilnosti, ko gre za uh, odstotne točke, no seveda pa moramo pri vsem skupaj upoštevati medinstitucionalno ravnoteže. Tako da upam, da bo sprejet naš ambiciozni predlog eh, v zvezi z 1,4 milijarde evrov, da bomo dobili ta sredstva za podporo mehanizmu civilne zaščite. No in če bo ta predlog sprejet, potem bo celoten znesek, ki je predviden za preprečevanje in pa odziv se tudi zvišal. In ob teh odstotnih deležih moramo poskrbeti za to, da bomo lahko skupaj investirali uh, v tiste zmogljivosti, ki so nameščene na samem terenu. In na ta način bomo dosegli višjo stopnjo prepravljenosti na področju civilne zaščite. Tako da zauzemam se za maksimalno stopnjo fleksibilnosti. Um, to je bil tudi razlog, zakaj smo predlagali črtanje priloge 1. No, sprejeli pa smo tudi nekaj predlogov sprememb eh, v zvezi z finančnim delom, ampak s tem želimo samo zagotoviti višjo stopnjo fleksibilnosti. Torej gre za spremembe na področju javnih razpisov, pa tudi za spremembe eh, v zvezi z eh, finančnimi viri iz drugih naslovov. Uh, Hvala. Vidim, da se poslanci v zvezi s tem v glavnem strinjajo. Eh, besedo dajem ponovno našemu poročevalcu, gospodu Androlakisu. Eh. Hvala lepa, zahvaljujem se kolegom za vse prispevke in pripombe. Vse vaše pripombe so bile zelo koristne. Povdariti moramo dejstvo, da vsi prihajamo iz držav, ki so jih že kdaj prizadele naravne katastrofe. Izgubili smo veliko človeških življenj in zato vemo, da je to vprašanje pomembno tudi za evropske državljane. Prizadevali si bomo za to, da bomo dobili kar najboljši kompromis, tako da bo mehanizem RESC EU učinkovit mehanizem, ki se bo lahko soočil z vsemi izzivi. Do 28. januarja lahko uložite predlog, predloge sprememb. Hvala lepa. Torej, rok za uložitev predlogov sprememb je 28. januar. Predvidoma bomo glasovali 5. marca v odboru Envi in eh, na plenarnem zasedanju marca. S tem smo zaključili to točko, sedaj pa naslednja tema na dnevnem redu. Gre za sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije. Vsi se zavedamo tega, da se bo to zgodilo. No, zato pa je pristojen naš predsednik, ki ima odličen tajnik. Dobro jutro, Pascal. Hotev sem povedati to, kar bi naj povedal ti, ampak mislim, da ti bom kar prepustil besedo. Okay, thank you. Najlepša hvala, Bas, za to, da si vodil srečanje oziroma sestanek do zdaj. Gremo torej na naslednjo točko v zvezi z Brexitom. Kot veste, bo, odbor, bo vsak odbor poslal mnenje ustreznim odborom, torej predvsem na AFET in INTA, ki vodita to zadevo. In seveda za vse nas, ki smo tukaj v parlamentu, bo treba stvari zdaj postaviti na novo. In zato je prav, da se začnemo pogovarjati o tej temi. Ne le, da gledamo nazaj, ampak da pogledamo predvsem naprej, vnaprej, na našo vlogo v prihodnosti oziroma v tem letu 2020, kar se tiče pogajanj o trgovinski uniji oziroma trgovinskem sporazumu. Gre za torej formalno vprašanje, hkrati pa gre za začetek politične razprave o tem, kaj si želimo v gospodarskem eh, dogovoru oziroma trgovinskem dogovoru doseči. Zato bomo začeli z koordinatorji. Najprej ELS, gospod Lize. Ja, gre za žalostno zadevo. Mislim, da nam je večini žal, da Združeno kraljestvo odhaja iz Evropske unije, ampak konec koncev dogovor imamo, bolje, da dogovor sploh imamo, kot da ga ne bi imeli, da bi prišli do Brexita brez dogovora. Skratka, gre za urejen izstop konec tega meseca, kar je dobro. Kaj ti? Če ne bi imeli dogovora, bi bile posledice zelo hude, še posebej, kar se tiče uh, bolnikov, pomankanja zdravil in tako naprej. Skratka, dobro je, da smo prišli do dogovora. Toda, dogo dogovor je nekaj, kar velja le do konca tega leta, kar pomeni, da naslednji brexit brez dogovora se lahko zgodi naslednje leto, če se ne bomo zelo potrudili in trdo delali. Mislim, da je zato zelo pomembno, da imamo jasna pravila glede tega, kdaj in kako bomo prišli do dolgoročnega dogovora, ki bo dejansko izvedljiv. In mislim, da bo težko urediti vse, kar si želimo, samo v tem, že v tem letu. Tu gre za vprašanje, torej že, kot že rečeno, bolnikov, medicinske opreme, zdravil, ampak mislim, tisto, kar je za ta odbor zelo pomembno, pa je, da ugotovimo, kako bomo sodelovali na področju podnebja. Namreč moč Evropske unije in Združenega kraljestva na področju podnebnih vprašanj je bila ravno v sodelovanju. V Glasgowu je naslednje, naslednje zasedanje COP. Vsi si tam želimo seveda uspeha. Zato pa bomo morali sodelovati in To bo eno bistvenih vprašanj, o katerih se bomo morali pogovarjati v prihodnih mesecih. Zato, da pridemo do nekega skupnega pogleda na podnebno politiko in da bomo govorili v en glas. Hvala. Hvala lepa. S&D, Jute, izvoli. Uh, hvala, predsednik, hvala za to razpravo. Mislim, da je res zelo pomembno, da se odbor Envi zelo jasno izrazi, da si želi podnebna okoljska vprašanja postaviti visoko na dnevni red v tem letu, ko se bomo pogovarjali, kot je Peter povedal. Kar se tiče SND, se nam zdi dobro, da imamo po eni strani pravno zavezujoče besedilo in hkrati politično deklaracijo in zdaj ugotavljamo, da so okoljska vprašanja povezana z podnebjem, Eh, so zdaj v politični deklaraciji, kar pa pomeni, da, kar pa pomeni uh, ošibitev našega uh, doprinosa v prihodnem obdobju. In to nas nekoliko, to nas skrbi, to nas zelo skrbi. Tu moramo jasno povedati kot odbor, da predstavimo stvari, ki so za nas pomembne. V SND-ju se nam zdi to najbolj pomembno. Vemo, da je Združeno kraljestvo ogromna država z veliko prebivalci, hkrati pa je čisto zraven nas in moramo sodelovati. Dolgo smo sodelovali, zdaj pa smo v položaju, ko bi morda vendarle lahko šli v različne smeri, kar se tiče okolja. In če bo tako, potem imamo tukaj poleg sebe trg, tržišče, ki lahko zniža standarde ali ambicije na tem področju, kar se tiče razvoja, kar se tiče zaščite okolja, biodiverzitete, pa tudi podnebja. In zato moramo priznati, da je Združeno kraljestvo preprosto tukaj, poleg nas. Eh, seveda se bomo še trudili, pritiskali na njih tudi preko Združenih držav v Brazil, na Brazilijo, eh, v Združenih narodih, ampak Združeno kraljestvo je pa tukaj, poleg nas, lahko vpliva na naše zdravje, na naše okolje v Evropski uniji. Zato moramo zelo jasno začrtati da, oziroma povedati, da nas skrbi, da so te stvari zapisane samo v politični deklaraciji. To je šipko, tudi besedilo je zelo uh, Eh, ni zelo močno. Tu gre predvsem za upanje, da bomo lahko skupaj zagotavljali visoke standarde na področju okolja in tako naprej. To je za SND najpomembnejša zadeva v tej razpravi, da moramo skupaj zagotoviti, da bodo vsi razumeli, da to ni dovel, dovolj, da moramo bolj jasno začrtati stvari na področju podnebja in okolja. Potem pa še ena zadeva, kar se tiče interesa uh, naših prebivalcev, ki so odvisni in prebivalcev, ki so odvisni od zdravil. Tu moramo se osredotočiti tudi na dobavno verigo, kar se tiče medicinskih pripomočkov in zdravil, zato da naši državljani oziroma da državljani ne bodo ostali brez sredstev, ki jim omogočajo dobro zdravje. Tudi na to se bo moral odbor osredotočiti. Hvala. Za Renew, gospod Torvalds. Mislim, da je le malo kaj dodati po Petru in Jute, mislim, da se tu strinjamo ali pa tudi morda ne, kar se tiče procesa. Britanski politični sistem se nam reč zdi, eh, kot da je nekolika, nekoliko šel iz smeri, tako kot pri Avstralcih vidimo, kar se tiče teh okoljskih zadev. Ja, zdaj imamo dogovor, ampak vprašanje je, kaj bo s tem in ustreznim dogovorom čez 11 mesecev torej vsi tisti, ki še zvečer molite, ne, ne pozabite v molitvi na Združeno kraljestvo in molite za to, da bodo tudi Britanci, da bo tudi Britancem dano najti pot. Nekateri Ker nekaj britanskih uh, okoljevarstvenikov, kar, ne, na nekaj, kar na nekaj eh, eh, področjih jim je uspelo eh, napredovati, bolj kot nekaterim evropskim državam, EU državam, recimo kar se tiče porabe premoga, hkrati pa so pri njih ogromna območja, ki so industrializirana z industrijo, ki ne deluje več dobro, ki je v hudi krizi in tudi to lahko povzroči politi razne politične avanture. Eh, podobne tistemu, kar smo že videli v preteklosti. Torej, Bog obvaruj Združeno kraljestvo. Hvala. Greens, Za zelene bas mislim, da se strinjamo glede Brexita, vsekakor bomo pogrešali svoje kolege iz eh, številnih političnih skupin, ne iz vseh morda, kakorkoli. Zdaj vemo, da je da bo sporazum naslednji teden parlament najverjetneje potrdil in da bo torej prišlo dejansko do formalnega brexita 31. januarja. Potem pa se bo začelo pravo delo. Šlo bo namreč za prihodne odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom in tu so številna vprašanja, ki so stvar našega odbora, kar se tiče okoljske podnebne zakonodaje. Z, eh, zdravstvenih pripomočkov, zdravil, vse to bo bistveno za naše bodoče odnose in seveda so tu številne skrbi, namreč v teh pogajanjih je treba jasno povedati, da v naših prihodnih odnosih je zelo pomembno, da Združeno kraljestvo sledi in upošteva, še posebej, kar se tiče okolja, najrazličnejšo zakonodajo, ki že obstaja. Mi si ne želimo nekega Singapura na temzi v prihodnje. In to je tisto, kar nas mora skrbeti. In to tudi bo eno najhujših, najtežjih pogajanj, ki si jih lahko predstavljamo. In če kdo misli, da lahko to sklenemo in zaključimo v enem letu, moram priznati, da jaz sam zelo dvomim. Namreč politični sistem v Združenem kraljestvu si seveda želi in pritiska, da bi prišli do dogovora, vendar pa se bojim, da na ta način lahko pridemo spet do brexita brez dogovora. Zaradi tega nas zelo skrbi in tu smo veseli, da v mnenju, ki ga eh, Envi bo poslal, so stvari zapisane kot so, ampak vsekakor se bo pravo resnično delo začelo šele potem, da ugotovimo, kakšni bodo naši odnosi v prihodnosti in da pri tem zelo veliko pozornosti namenimo okolju, podnebju, zdravilom, in tako naprej. Skratka, delo se šele začenja. Uh, eh, ID, mm, no... Nikogar za neodvisne, ne. EKR, gospo, gospa McIntyre. Thank you, chair. Um... Hvala, predsednik. Eden od, ena od posledic Brexita in danes je moja zadnja priložnost, da na tem odboru še spregovorim. Hvala lepa. Uh, besedilo, ki ga imamo pred sabo, je zelo uravnoteženo, zelo jasno podprto z dejstvi. Tega se veselim. Bi pa eh, nekaj skrbi o eh, regulatornih razhajanjih rada omilila, namreč posebej, kar se tiče podnebnih ukrepov in EU eh, e ETS, torej v to, kar beremo v petem in šestem odstavku. Združeno kraljestvo bo je bilo in ostaja eh, na, eh, med prvimi, ki, se, eh, ki si prizadevajo na tem področju. In tukaj je treba vedeti, da bomo zagotovo sodelovali z Evropsko unijo. Združeno kraljestvo. ETS, e torej kar se tiče trgovanja, smo bili v Združenem kraljestvu na prvem mestu in leta 2002 se je že to začelo, kar je bilo bistveno prej, kot se je to zgodilo v Evropski uniji, namreč leta 2005. Bili smo zelo močni na tem področju, tudi kar se tiče reform na področju torej ETS v Evropski uniji, zato da smo prišli do učinkovitega, uh, uh, ustrezne cene tudi oglika. In Združeno kraljestvo je tisto, ki je uvedlo ukrepe, nekatere ukrepe, tudi kar se tiče oglika leta 2013, da smo prišli do ravni eh, oglika, izpusta oglika, ki jih poznamo danes. Junija 2019 je Združeno kraljestvo bilo tisto, ki je postalo prvo gospodarstvo, ki je sprejelo zakonodajo, s katero želi pripeljati do leta 2050 izpuste eh, toplogrednih plinov na nič. emisije v Združenem kraljestvu padajo od leta 2008. Torej, leta 2018 je, so bili izpusti ZEKA 44 odstotkov pod izpusti 99, leta 1999, eh, medtem ko so stvari drugod bile slabše. Skratke, to lahko dokazuje, kar dokazuje. In mislim, da bo Združeno kraljestvo zagotovo in lahko verjamete, da bo ostal zanesljiv partner in da se bomo učili tako na eni kot na drugi strani, kar se tiče zelenih tehnologij in da bodo naša gospodarstva dejansko na poti razogličenja. Kar pa se tiče prihodnosti, resnično upam, da, bo, da se bo Evropska unija osredotočila na znanstvene, dokazane eh, politike, z dokazi podprte politike in to zagovarjam že 8 let, odkar sem v parlamentu. In to je danes bolj pomembno kot kadarkoli upam, da se bodo odbori v parlamentu pazljivo posvetili eh, področju eh, eh gensko spremenjenih organizmov eh, eh, eh in, in tako naprej. Morda bodo te stvari, ki jih danes kupujete onkraj Atlantika, v naslednjih letih boste jih raje kupovali onkraj Rokavskega preliva. Kiitos. Silvia. Niin, Brexit on erittäin valitettava asia. Hvala lepa, Brexit je žalostna zadeva, a vendar je danes to dejstvo. In zelo nas skrbijo tudi te stvari, ki so bile že omenjene, tudi nadaljevanje znanstvenega in raziskovalnega sodelovanja je pod vprašajem. Dogovor, ki ga imamo, je sicer pozitiven, znebili smo se nekaterih instrumentov, ki so bili predvideni prej, vendar zdaj nimamo več zavezujočega dogovora na področju premoga, in prihodni trgovinski sporazum bo vplival na to, kako bomo lahko sodelovali. Vsekakor upam, da bomo prišli do dejanskega dobrega dogovora, ki bo zagotavljal okoljsko in podnebno zaščito in da bo da je Merkosur le žalosten primer nasprotnega delovanja upam, da bo Združeno kraljestvo še vedno zavezano dogovorom, ki jih je sprejelo v preteklosti. Glasgow bo seveda dobra priložnost, tu moramo biti uspešni tako zaradi podnebja, kot tudi zaradi Združenega kraljestva. To bo priložnost za vse nas, za nas kot odbor, kot politike, da dejansko zagotovimo ustrezno sodelovanje z Združenim kraljestvom. Evropska unija bo seveda morala še naprej spodbujati in se zauzemati za svoje okoljske cilje, hkrati pa moramo začeti oblikovati tudi dobro sodelovanje, dober dialog z našimi kolegi v Združenem kraljestvu. Hvala lepa. Preden gremo na glasovanje, bi želel dati besedo še kolegom iz Združenega kraljestva, gospod Philips iz. Uh, od, eh, iz eh, skupine, eh, gospa Filips iz skupine Zelenih. Hvala lepa, da ste mi dali možnost, da še zadnjič v tem mandatu spregovorim, kajti še vedno upam, da se bo Združeno kraljestvo nazaj pridružilo Evropski uniji. tu obstaja tudi potencial, da se uh, zmanjša vpliv na okolje in uh, resnično me skrbi, kakšna je smer Borisa Johnsona, ki pelje mojo državo stran od številnih usmeritev Evropske unije. Vedno bolj se zdi, da bodo uh, uh, konzervativci na tem področju se slabo izkazali. Tu je zelo pomembno, kaj bo s pariškim dogovorom za zavezami. Vse to je zdaj izpadlo iz eh, protokola. Mislim, da so to bistvena orodja za to, da Združeno kraljestvo ostane na smeri, ki jo je začrtala EU. Že eh, tako ali tako smo se borili, da dosežemo cilje Evropske unije, zdaj pa bomo uh, to počeli še težje in znanstveniki nas opozarjajo, da imamo samo še deset let, da se izognemo okoljski katastrofi in zato Združeno kraljestvo ne bi smelo zniževati kriterijev, ampak delovati in uh, Parlament Združ... Severne Irske je včeraj glasoval v nasprotju s tistim, kar je zahteval Brek... Boris Johnson. Tri od štirih držav, ki so del Združenega kraljestva, se ne strinjajo s tem, kar zahteva, kar želi Boris Johnson. To pa on počne brez torej, ustreznega političnega mandata. In kot že rečeno, Brexit brez dogovora je še vedno možen do konca tega leto, leta in vemo, kako je bilo z ekohanskim dokumentom, vemo, kam lahko to pelje, lahko pripelje do pomankanja hrane, pomankanja zdravil, kar bo povišalo cena, cene za najbolj pomoči potrebne v moji državi. Rada bi povedala in spodbudila bi vas, da. da, bi, da glasujete proti politiki, ki gre v to smer. Caroline. Thank you. Um... Caroline, izvoli. Hvala lepa za to pismo. Mislim, da je zelo uravnoteženo, mislim, da obravnava najpomembnejše zadeve. Kot veste, pa tako kot moja kolegica, mislim, da gre za nevaren sporazum, za nevaren dogovor. Mislim, da smo, dogovor, mislim, da smo na nevarni poti, ampak tako, tako pač je. kot je, so povedali že kolegi iz EKR, uh, eh, ja, na področju ETS imamo dobre rezultate, ampak se bojim, da konzervativna vlada ne bo imela med prioritetami okolja. Nikoli se konzervativci kaj dosti s tem niso ukvarjali, vsaj ne toliko, kot bi bilo potrebno. Kar pa se tiče Eh, tega, da naj bi Združeno kraljestvo zdaj končno se znebilo okov, okovov Evropske unije, naj povem, da to le spodbudi vse alarme pri meni, kajti bojim se, da tisto, kar imajo konzervativci oziroma sedanja vlada za uh, uh, okove so v resnici za nas standardi, ki se bi jih želeli držati. Vidimo, kako je bilo s tem glasovanjem na Severnem Irskem in vidimo, kako težko bo ohraniti standarde na obeh straneh, kar se tiče uh, pre, uh, varnosti prehrane. Tudi uh, so tu posebna vprašanja uh, uvoza najrazličnejših izdelkov in pridelkov. Torej, ko slišimo o Singapuru na Temzi, se bojim, da je to kar realistična prispodoba. Slišali smo, kako je z raziskavami, akademskimi prispevki. Seveda so eh, eh, v Britaniji to vodilne institucije, ampak kam nas bodo peljali v prihodnje, pa je vprašanje, bojim se, bodo, da bo njihov ugled začel zelo padati. Kar se tiče zdravstvenih eh, pripomočkov, zdravil in tako naprej, Mislim, da se lahko bojimo brexita brez dogovora na koncu tega leta, kajti trgovinski dogovor, sporazum eh, v teh devetih, desetih mesec bo, mesecih bo zelo težko doseči. Skratka, vse to me skrbi, zelo skrbi. So srečo pri pogajanjih, upam, da bo odbor za okolje imel še vpliv tudi na dogovor oziroma sporazum, ki se bo sprejemal. In še enkrat, žal mi je, da odhajam. Hvala. Mr. Penmer for the, the last one. Thank you very much, Chair. And uh... še gospod Palmer, povsem se strinjam s tem, kar so povedale moje kolegice iz Združenega kraljestva v tej in, in političnih skupin. Bi pa nekaj povdaril. Najbrž je to res zadnjič, da tukaj govorim na odboru Envi. Namreč, kakršnekoli ovire in težave ali frustracije bo Brexit prinesel in resnično z kolegi smo zelo užaloščeni in obžalujemo, da do njega prihaja, ampak kakršnekoli ovire se bodo pojavile zaradi tega dogovora o izstopu, sem prepričan, da, tam, da so, obstajajo kolegi tako na pod, področju okolja, raziskav, zdravil oziroma farmacevtske industrije, kolegi, ki so v Združenem kraljestvu odločeni, da ohranijo dobre, pozitivne, čim boljše odnose z partnerji. Lahko res je, morda iz, izstopamo iz formalnih struktur Evropske unije, ampak naša želja, naša, naše prepričanje, naša zavezanost sodelovanju pa ostaja, to ni izgubljeno in ne bo izgubljeno. Ko govorim o raziskovalcih na področju raka in tako naprej, lahko rečem, da so odločeni ohraniti stike z eh, partnerji v Evropski uniji. Skratka, predsednik za me je bila velika čast, velik privilegij, da sem lahko bil član tega odbora več kot dve leti in pol. Bi se, zahvalil bi se eh, sekretarjatu, kolegom iz odbora in eh, svetovalcem iz moje politične skupine za njihovo pomoč, za njihovo podporo. Želim vam vse dobro tudi v vaših prihodnih prizadevanjih. Uh, I would suggest a formal round of applause for all the UK colleagues. Thank you še en aplaus za vse naše kolege iz Združenega kraljestva. Zdaj pa dve minuti premora in potem nadaljujemo z glasovanjem. Ponovno začenjamo, kolegi, in sicer začenjamo z glasovanjem. Prosim, da svojo glasovalno kartico. No pa predne začnemo z glasovanjem, bi želel še povedati, da morat, boste morali biti prisotni v četrtek ob devetih na skupnem eh, glasovanju Ekon Envi ki ga moramo podpreti, preden mm, dosežemo politični dogovor decembra. Najprej pa moramo to podpreti in sicer bo to v četrtek skupaj z našimi kolegi iz Ekona ob devetih. Zato prosim, da si to vnesete v svoje agende. No, sedaj pa začenjamo z glasovanjem in sedaj bom prišel na francoščino. Euh, euh, Prvo glasovanje o sklenitvi sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije iz Evropske unije. Imamo poimensko elektronsko glasovanje. Glasovanje je odprto. Konec glasovanja. torej pismo je sprejeto in poslali ga bomo čim prej. Sedaj pa glasovanje 13 o načrtu PVC, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Objection est adoptée. Euh, nous aurons donc to je sprejeto in o torej se bomo o tem pogovarjali še na plenarnem zasedanju. Sedaj pa imamo številko 14, točko na dnevnem redu 14. Torej, predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržano sprejeto predlog spremembe 55 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 59 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 60 za, proti, zdržano, zavrnjeno. Predlog spremembe 61 za, proti, zdržano vzdržano, sprejeto. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržano, sprejeto. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 68 za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 69 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 70 za, proti, za, še enkrat, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 74 za, proti, vzdržani, sprijeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. O, 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, preverimo. 85. Konec glasovanja. Sprejeto. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dve, tri, pravzaprav tri, za, proti, vzdržana, sprejete. Predlog spremembe pet, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe sedem, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržano, sprejeta. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13, pred, 14 oziroma 14. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, oprostite, 16 se popravlja, 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverimo. Elektronsko preverjanje. 16. Konec glasovanja. V redu je. Nisem dobil glasov ELS-a. Sedaj pa predlog spremljajo 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremljajo 19 za, proti, vzdržani vzdržano, sprejeto. Predlog smem biti 20, za, proti, v redu, preverimo. Predlog smem biti 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 21. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. E, predlog sprejme 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Še končno glasovanje o celotni predlogu. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Čestitke pogajalski skupini. Sedaj pa prehajamo na glasovanje o točki 15 na dnevnem redu. Evropsko leto bolj zelenih mest 2021. Predlog 54 eh, za, proti vzdržani. Še enkrat. Za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, preverimo. Predlog spremembe 56. Konec glasovanja. Sprejet. E, kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 58 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog. O njem smo glasovali skupaj za 63, sedaj pa kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 79 za, proti, vzdržani sprejet. Sedaj pa o 85, predlog spremembe 85 za, proti, preverimo. Predlog spremembe 85 preverjamo. Konec glasovanja. 85 je sprejet, sedaj pa 86 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 87 za, proti, preverimo. Predlog spremembe 87 preverjamo. Konec glasovanja je sprejeto. 89 za, proti, preverimo vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 92 za, proti, preverimo. Predlog spremembe 92 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 96. Preverjamo 95. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 98 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5 mm, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto proti? Preverimo. Predlog spremembe 9. Zavrnjen. Predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 12. Za, proti, preverimo. Mislim, da je zavrnjen. Preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 15. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 16. Za, proti, vzdržani, sprejet še enkrat mislim, da je zavrnjen, preverimo. Predlog spremembe 16. Konec. Zavrnjen. Predlog spremembe 17. Za, proti, vzdržano, sprejet. Predlog spremembe 18. Za, proti, vzdržano, izdržani, preverimo. 18. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 19. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 20. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. No, preverimo. 19, ne, oprostite, 20, ko se popravlja. Sprejet. Če nimate nič proti, bi preverili tudi predlog spremembe 19. Ali lahko se vrnemo na 19? No, elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 19. 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, plus pri tem. Sedaj pa 21. Predlog spremembe za, proti, zavrnjen. Drugi kompromis za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani, preverimo. 37 preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 40 za proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 42 za, proti, dvainštirideset še enkrat za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, proti, vzdržani. Preverimo. 45 preverjamo. Zavrnjen. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani vzdržani sprejet. Predlog sprejme 47 za, proti preverimo 47. Zavrnjen. Ja. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 49 za, proti, Preverimo. 49. Sprejet. Predlog spremembe 50. Za, proti. Preverimo. 50 preverjamo. Zavrnjen. Predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji za. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Čestitke. Alors, on passe au vote sur euh, les décharges. Zdaj pa glasujemo o razrešnicah in sicer ob sedaj imamo na dnevni rodi točko 16, gre za razrešnico splošnega proračuna Evropska komisija. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeta. Predlog spremembe štiri za, proti, um, vzdržani sprejet. Sedaj pa glasujemo o celotni razrešnici. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Razrešnica je sprejeta. Sedaj pa razrešnica Evropske agencije za zdravila. Predlog spremembe ena za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe dve za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe tri za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe štiri za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe pet za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe šest za, proti, zdržani, sprejet proti, uh, sprejet. Sedem za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj pa glasujemo o celotni razrešnici. Glasujemo. Konec glasovanja. Razrešnica je sprejeta. Sedaj pa razrešnica o Evropske agenciji za okolje predlog spremembe ena. Za? Pravzaprav Evropska agencija za varnost hrane s prvi. Drugi, e, drugi amandma proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe štiri. Za? Proti? Zdržani zavrnjen. Predlog spremembe tri. Za? Proti? Vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 5 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe šest. Če želite, predlog spremembe pet, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Predlog spremembe šest za, proti, sprejet. Predlog spremembe sedem za, proti proti, zavrnjen. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 10, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog spremembe 11 za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj pa v celotni resoluciji glasujemo. Konec glasovanja. Razrešnica je sprejeta, sedaj pa e, razrešnica 2018 Evropska agencija za okolje. Predlog spremembe 1 za, proti, zdržani, sprejet vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dve. Za, proti. SND je proti, ne, ste za? Ste za. V redu. Torej, predlog spremembe dve je sprejet. Predlog spremembe tri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri. Za, proti, vzdržani, sprejet. Resolucija v celoti. Razrešnica je sprejeta, sedaj pa razrešnica Evropskega centra za prečevanje in obledovanje bolezni. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani sprejet proti, preverimo. Predlog spremembe 5 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa glasujemo o razrešnici v celoti konec glasovanja. Razrešnica je sprijeta. Sedaj pa razrešnica Evropske, za Evropsko agencijo za kemikalije. Predlog sprememba 1. Za proti zdržani sprejeto. Predlog sprememba 2. Za proti zdržani zavrnjen. Predlog sprememba 3. Za proti zdržani zavrnjen sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa razrešnica v celoti, glasujemo. Konec glasovanja. Razrešnica je sprejeta. Najlepša hvala. še zadnje glasovanje o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode. Gre za sporozum, ki smo ga dosegli v trialogu. Glasujemo. Konec glasovanja. komisija torej podpira uh, sporazum dosežen na medinstitucionalnih pogajanjih. Sedaj bomo imeli kratek odmor in bomo počakali na hrvaškega ministra. Približno 15 minut odmora imamo torej.

Okay, dear colleagues, we are going to uh, resume our session. Kolegi, ponovno začenjamo za našo sejo. Pozdravljam ministra za okolje in energijo, hrvaškega ministra, ki bo naslednjih šest mesecev predsedoval uh, svetu. Na dnevnem redu je veliko tem, tako da boste verjetno dobili veliko vprašanj. Najprej bo minister v približno desetih minutah predstavil prednostne naloge, potem pa bo imeli še nekaj krokov vprašanj in odgovor. Izvolite, gospod minister. Okay. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, v veliko veselje mi je, da sem danes tukaj, zato da predstavim eh, prednostne naloge hrvaškega predsedstva na področju okolja in podnebja. Veselim se konstruktivne izmenjave stališče z vami, člani odbora Envi. V naslednjih šestih mesecih bo Hrvaška Um, poskrbela za sodelovanje in dogovor med državami članicami. Delovali bomo v duhu eh, soglasja in vzajemnega spoštovanja. Prvo hrvaško predsedstvo svetu prihaja v času globalne negotovosti. Ukrepati moramo sedaj, osredotočiti se moramo na okoljske in pa druge sektorske politike, kajti nujno um, moramo poskrbeti za prehod na nove oblike delovanja. To vidimo kot priložnost za poglabljanje enotnosti in moči Evropske unije. Osredotočili se bomo na tista področja, kjer lahko Evropska unija največ eh, prispeva z skupnimi urednotami in pa pobudami za celotne Evropske unije. Delujemo pod motom Močna Evropa v svetu izzivov in imamo štiri glavne prednostne naloge. Evropa, ki se razvija, Evropa, ki povezuje, Evropa, ki ščiti in Evropa, ki je vplivna. V okviru prve prednostne naloge Evropa, ki se razvija, se bomo sreotočali na podnebno neutralno, zdržno in pa zeleno Evropo. Na, področju, eh, na tem področju so naše prednostne naloge Evropski zeleni dogovor, prehod na podnebno neutralnost do leta 2050, ohranjanje biotske raznovrstnosti in pa zaščita pomorskega okolja. Mm, študije znanstvenikov kažejo na to, da smo blizu točke brez eh, povratka. Ehm, zato moramo nujno ukrepati. Prepoznali smo to krizo in zato je naš načrt ta, da podnebni in pa okoljski cilji ostanejo visoko na evropskem dnevnem redu. Strateška agenda za obdobje 2019-2024, Evropski zeleni dogovor in pa Evropski. Eh, in pa sklepi Evropskega sveta iz decembra o tem, da želimo doseči cilj podnebne neutralnosti do leta 2050, je zastavil okvir za naše ukrepe v prihodnem obdobju. Prisredevali si bomo za izvajanje Evropskega zelenega dogovora. Kot je bilo izraženo v Evropskem parlamentu. Se tudi svet strinja s tem, da Evropski zeleni dogovor predstavlja novo strategijo rasti ki bo Evropsko unijo spremenila v pravično in napredno družbo. Eh, imeli bomo sodobno, podnebno neutralno in učinkovito gospodarstvo, eh, kjer je gospodarska rast ločena od uporabe virov. Eh, prav tako želimo prispevati k ohranjanju in pa obnovi evropskih naravnih virov. Če bomo želeli spolniti cilje iz zelenega dogovora, bomo morali okrepiti investicije, tako zasebne, kakor tudi javne. V tem smislu bomo upoštevali um, naložbeni načrt za trajnostno Evropo in pa mehanizem za pravični prehod, ki ga je komisija predstavila prejšnji teden. Mm, usmerjeno financiranje bo omogočilo prehod na stroškovno učinkovit in pa družbeno pravičen način. Na ta način bomo zagotovili konkurenčnost evropskega gospodarstva na globalnih trgih. V času hrvaškega predsedovanja bomo organizirali razprave o zelenem dogovoru v vseh relevantnih formacijah sveta. Januarja na svetu Ecofin in pa Agrifiš, februarja na Kompet eh, in pa na svetu za izobraževanje mladino, kulturo in šport marca na svetu za okolje in pa junija na um, prometno-energetskem prometno svetu. Pričakujemo, da bodo predlogi iz zelenega dogovora spodbudili mm, spremembe predvsem v tistih sektorjih, ki vplivajo na biotsko raznovrstnost, podnebje in pa človeško zdravje. Prav tako bi morali poskrbeti za sinergije in pa uh, doslednost, ko gre za povezovanje različnih eh, politik. Po sprejemu pobud v okviru zelenega dogovora bomo spodbudili razprave, zato da bomo zagotovili konkretne prispevke in pa odzive sveta. Ko gre za okoljski svet, se to predvsem eh, nanaša na zakonodaje na področju podnebja, na strategijo biotske raznovrstnosti in pa na akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Potem druga prednostna naloga - podnebni ukrepi. Tukaj bo naše predsedstvo nadaljevalo z delom, izvajali bomo pariški dogovor in pa se zauzemali za globalno ulo ulogo Evropske unije kot vodilna na področju prehoda na nizkooglično gospodarstvo. Prav tako bomo upoštevali dolgoročno strategijo v zvezi z mm, emisijami toplogrednih plinov. Um, prav tako bomo zagotovili um, spoštovanje priporočil UNFCCC. Tretje prednostno področje je varovanje biotske raznovrstnosti. Začeli smo Eh, z razpravami o strategiji za varovanje biotske raznovrstnosti po obdobju 2030. Eh, in sicer bomo sprejeli nov globalni okvir za biotsko raznovrstnost. Mm, marca, do marca letos bomo predstavili novo strategijo. Predsedstvo prav tako mm, pozdravlja resolucijo Evropskega parlamenta, ki poziva k ambiciozni strategiji po letu 2020 z zavezujočimi cilji na mednarodni in pa evropski ravni. Predsedstvo namerava sprejeti sklepe sveta, zato da bi omogočili razprave na to temo v Evropski uniji in pa na mednarodnih forumih. Prispevati želimo tudi k mandatu Evropske unije za COP15 na kitajskem. Poslati moramo jasen signal, da so države članice in pa Evropska unija zavezane izpolnjevanju cilja iz konvencije in da želimo prevzeti vodilno vlogo, ko gre za pripravo ambicioznega in realističnega okvira. Ta novi okvir bo povzročil mm, transformacijo. Uh, Um, soočili se bomo z vzroki za izgubo biotske raznovrstnosti in se zauzeli za polno vključitev biotske raznovrstnosti v um, relevantne gospodarske sektorje. Kar se tiče pariškega dogovora, bi Evropska unija morala biti globalni vodja, ko gre za ukrepe za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Evropski, upamo, da bo nas Evropski parlament pri tem še naprej podpiral. Kar se tiče zadnje prednostne naloge, ki seveda ni najmanj pomembna, nadaljevali bomo z razpravami o varstvu pomorskega okolja v kontekstu prehoda na krožno gospodarstvo. Mm, želimo se boriti proti odpadkom, zato bomo revidirali direktivo o uh, embalažah um, in uh, razpravljali bomo tudi o izvajanju um, okvirne strategije. Um, okvirne strategije za uh, pomorsko okolje po letu 2020. Seveda je vse odvisno tudi o od pogajanj o večjem finančnem okviru. Ko bo dosežen dogovor, si bo naše predsedstvo prizadevalo za dokončanje pogajanj o programu LIFE. Ko gre za spremljanje, poročanje in preverjanje ladijskega prometa, Eh, bodo tukaj pogajanja spet odvisna od parlamenta. Kar se tiče novih dosijev, ki jih bomo odprli v času hrvaškega predsedovanja, bomo začeli razprave o prvi evropski podnebni zakonodaji. Zagotoviti želimo spoštovanje cilja podnebne neutralnosti do leta 2050. Prav tako že pripravljamo osmi. Um, Akcijski, osmi akcijski okoljski program um, s tem želimo zagotoviti kontinuiteto uh, med sedmim in pa osmim okvirnim programom. Kar se tiče nezakonodajnih pobud, uh, pripravljamo nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki je bil napovedan v okviru zelenega dogovora. Brez nadaljnega bomo začeli z uh, razpravami o tej nujno potrebni transformaciji našega gospodarstva in družbo. O tem bomo razpravljali seveda tudi na ministerski ravni. Svet namerava sprejeti sklepe o kakovosti zraka. Na ta način želimo prispevati k izboljšavah, ki so, potreb, ki so potrebne v zvezi z trenutnim zakonodajnim okvirom. Um, tudi to od nas zahteva zeleni dogovor. Organizirali bomo izmenjavo stališč na ministerski ravni o rezultatih eh, zdravstvenega preverjanja eh, zakonodaje o vodi in eh, ocenili bomo izvajanje direktive o obravnavi um, urbane odpadne vode. Hrvaško predsedstvo bo polno zavezano in bo poskrbelo za napredek vseh razprav o podnebnih in okoljskih politikah. Seveda bomo pri tem sledili pobudam zelenega dogovora. Um, želimo se soočiti z globalnimi izzivi na področju podnebnih sprememb, eh, propadanja okolja in pa izgube mm, biotske raznovrstnosti. Seveda želimo ob tem poskrbeti za družbeno pravičen prehod. Mislim, da to predstavlja dobro priložnost za sodobno napredno in vzdržno Evropo v svetu. Spoštovani kolegi, veselim se sodelovanja z vami pri oblikovanju evropske vzdržne in zelene prihodnosti. Uh, Tako, prvi krok vprašanj. Najprej vsak predstavnik na politično skupino. Začenjamo za Petrom Lize za JLS. Dve minuti imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod minister. No, eden izmed osrednjih stebrov vašega predsedstva bo varstvo podnebja. Zastavili smo si cilj podnebne neutralnosti do leta 2050. Svet se je bolj ali manj o tem dogovoril decembra, parlament se je o tem dogovoril že marca, tudi s podporo naše skupine. No, eh, to kaže na to, da so razmere v svetu nekoliko bolj težavne kot pa v parlamentu. Zanima me, kakšen je vaš odnos do ciljev za leto 2030. Parlament močno podpira komisijo. Večina pravi, da bi morali brez pogojev preiti na cilj 55 odstotkov. Moja skupina podpira Evropsko komisijo pravimo 50 odstotkov in če bodo izpolnjeni določeni pogoji, se bomo začeli pogovarjati o 55 odstotkih. Zanima me, ali v svetu sploh obstaja večinska podpora za teh 50 odstotkov. Tudi to je pomembno za politično oceno. Kako vi gledate na to, kako daleč smo pri doseganju tega cilja? In pa drugič, je za Evropsko ljudsko stranko izredno pomembno, kako smo povedali tudi v naši resoluciji prejšnji teden, da v mednarodnih eh, odnosih eh, te cilje bolj poudarimo. Dobro bi bilo, eh, če bi vsi veliki onesnaževalci, zvišali svoje cilje v okviru dogovora iz Pariza za 10 odstotkov, razen ZDA in Brazilije, ker imamo druge probleme. Na koncu ste omenili še večji finančni okvir. Za ELS so zelo pomembne raziskave. 125 milijard smo tukaj zahtevali. No, eh, in ko gre za temo podnebne neutralnosti, eh, je naša skupina se za to področje zelo zauzela. Ali ste se pripravljeni boriti skupaj z nami za ta znesek, tako da bomo imeli tudi finan, izpolnjene pred, m, finančne predpogoje za ta uh, tehnološki napredek, ki nam bo pomagal pri doseganju um, podnebne neutralnosti. Gospod Lujena. Hvala lepa, gospod minister, za to ambiciozno predstavitev. predstavili ste teme, ki gredo onkraj podnebnih sprememb eh, in na katere prav tako ne smemo pozabiti. Recimo v zvezi z uh, strategijo za gospodarstvo po letu 2020. Ali se boste borili za to, da nezakoniti lesni izdelki ne bodo imeli mesta v Evropski uniji? Pa še eno konkretno vprašanje. Kaj bo naredilo vaše predsedstvo za to, da bi izpolnili cilje iz direktive o kakovosti zraka. Te je treba približati standardom za kakovost zraka, ki jih prav tako sprejemamo letos. Eh, no pa še, ko gre za okvirno direktivo o vodi. Kakšne ambiciozne predloge bo pripravilo vaše predsedstvo v luči eh, urednotenja izvajanja te direktive, eh, ki jo trenutno izvaja, ki ga trenutno izvaja komisija. Eh, no, potem še, eh, kako boste ukrepali proti emisijam iz sržičnih virov in pa dve prošnji. Pomembno je, da ta semester zaključimo uh, dosje o, homole, o homologaciji um, osebnih in lahkih gospodarskih vozil. Uh, in pa še nekaj, v odboru smo večkrat govorili tudi tako, o tako imenovanem okoljskem proračunu. Zanima me, če uh, imate kakšne predloge v zvezi z pravičnim okoljskim oziroma zelenim obdočevanjem. Hvala lepa, gospod Torvald, v imenu Renew. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, minister, da ste danes z nami. hrvaški cilji so, oziroma hrvaški rezultati me pogosto presenetijo, predvsem, ko gre za nogomet in košarko. No, ampak, ko gre za okoljske cilje. V naslednjih petih ali šestih mesecih pa z nami niste naredili tako velikega vtisa. Poglejte si recimo podnebno zakonodajo če želimo kaj doseči pred vrhom na kitajskem, potem se moramo premakniti že sedaj, kot hrvaški napadalci. Ne pa kot nekdo, ki sedi na klopi. Mislim, da bi tukaj morali okrepiti svoj pristop. Rekli ste, da boste poskrbeli za razprave. Ja, to je vse lepo in prav. Ampak jaz eh, mislim, da bi svet tukaj moral dati v višjo predstavo in vi ste odgovorni za to. Ja, morda vam ni všeč moj pristop eh, k izzivom, problemom, ampak mi na severu smo navajeni tega, da se kar neposredno lotimo problemov in upam, da bodo vaši odgovori tukaj nekoliko bolj optimistični in potem bom tudi z veseljem pomahal za hrvaško zastavico. Hvala lepa, gospod Ogren, za zelene hvala, gospod minister, za predstavitev vaših prednostnih nalog. Jaz sem podnebni znanstvenik in res upam, da se boste močno zauzeli za to, da bo podnebna politika Evropske unije bolj usklajena z zahtevami znanosti. Samo na ta način bomo dejansko izpolnili zaveze iz Pariškega dogovora. Tukaj sem. Sedaj poslušimo, poslušamo razprave o 50 ali 55 odstotkih, znanost pa meni, da bi morali do leta 2030 za 70 odstotkov znižati emisije. In verjetno še več, če se v letošnjem in naslednjem letu ne bodo znižale globalne emisije. No, ampak dejansko me zanima, kako je z sponzorjem eh, vašega predsedovanja, eh, to je naftno podjetje AEON in tudi varuhina človekovih pravic eh, Emily eh, Riley je izrazila zaskrbljenost v zvezi s tem, da bi torej to sponzorstvo lahko vplivalo na sprejemanje zakonodaje. Kako se odzivate na to in kako se bo se odzvali na dejstvo, da to škodi ugledu hrvaškega predsedstva? Ali se vam zdi primerno, da naftno podjetje sponzorira vaše? Eh, predsedovanje, če bi se naj vi eh, osredotočili na zeleni dogovor in pa postopno odpravo fosilnih goriv. Hvala v imenu ideje, gospa Grise. Hvala, predsedujoči. Gospod minister, kot ste povedali v zvezi s programom vašega predsedovanja, so težave v okolju, kar se tiče biodiverzitete in tako naprej, predstavljajo največji problem v sodobnem svetu. v Evropski uniji, ki želi biti tukaj vodilna na tem področju in ustrezno prispevati. Želimo biti skladni z pariškim sporazumom in želimo si doseči eh, eh, oglično neutralnost. Vprašanje tukaj je, kako z jedrsko energijo, vprašanje je tudi, kako doseči zeleni dogovor oziroma ga uresničiti. ali bodo besedila ustrezno zasnovana v prihodnje in kako s tem zagotoviti tudi ohranitev industrijskega razvoja v Evropski uniji. Uspeh vašega predsedovanja bo odvisen tudi od eh, uspešnega varovanja suverenosti držav, kako boste upoštevali geografijo, naše načine življenja, življ, način življenja in tako naprej. Kaj ti treba je vedeti, samo resnično suverene države, torej tiste, ki imajo v svojih rokah svojo zakonodajo in možnosti, da eh, s poznavanjem svojega ozemlja ukrepajo, bodo lahko uspešne. Najboljši način vsega tega je ravno to, kako ravnamo z pariškim sporozumom. Hvala lepa. Hvala lepa, Aleksandar Vondra za EKR. Hvala lepa, gospod minister. No, kakor veste, smo mi konzervativci. Tako da pozdravljamo okoljske cilje, ko gre za čisti zrak, za čisto voda, za biotsko raznovrstnost. Vendar pa imamo pomisleke, ko gre za hitrost naše podnebne politike. Sicer gre za dva dvoma. Najprej gre za hitrost sprejemanja zakonodaje. Eh, podnebno zakonodajo bi naj eh, sprejeli letos poleti, kljub temu, da ni soglasja v eh, Evropskem svetu o tem in kljub temu, da študija ocene učinkov ne bo pripravljena pred poletjem. Prav tako pa obstaja tukaj tudi pravna negotovost. Torej, ali, lahko, ali se lahko premaknemo naprej, če ne bo dogovora v Evropskem svetu. In pa še drugi dvom gre za mm, sredstva, s katerimi bi naj zagotovili doseganje ciljev. Komisija je nedavno objavila naložbeni načrt v okviru zelenega dogovora za, v vrednosti ene biljarde evrov. Vendar pa še vedno ostaja nejasno, odkot bi naj dobili tako velik znesek. Vse skupaj je odvisno od uh, pogajanj o večjem finančnem okviru. In zaenkrat se tukaj zanašamo na zasebne investicije in pa druge vire. Kako se bo vaše predsedstvo odzvalo na to kritiko? Eh, Kaj ti komisija je sprejela dolgoročne finančne okvire, preden bi bil uh, natančno določen večletni proračun Evropske unije? V imenu skupine GUE. Slovenian puheenjohtajakausi osuu. Hvala lepa. Gospod minister. Hrvaško predsedstvo se dogaja v času velikih izzivov. Bistvene so rešitve, ki jih boste ponudili za reševanje okoljskih problemov. Pri dveh eh, stvarih bi si želela velike eh, ambicioznosti, biotska raznovrstnost in pa oglična neutralnost. Tukaj obstajajo različna tolmačanja tega, kakšna je bila odločitev sveta v zvezi z eh, oglično neutralnostjo. Ta cilj um, oglične neutralnosti do leta 2050 je bil sprejet. Mislim, da je sedaj glavna naloga vašega predsedstva, da se dogovorite o oglični neutralnosti. Treba je zastaviti verodostojno pot do tega cilja. Naši ukrepi morajo biti podkrepljeni z znanstveni dognani. Eh, pravzaprav je 50 odstotkov do leta 2050 premalo, tudi 55 odstotkov je premalo. Moramo se spomniti previdnostnega načela biti moramo bolj ambiciozni. Če cilji za leto 2030 ne bodo dovolj ambiciozni, jih bomo morali kasneje revidirati in to bo uh, zamudno in drago. Kako bi uh, prepričali države članice, da se moramo dogovoriti o teh ciljih? Ko gre za biotsko raznovršnost, rekli ste, da si tukaj želite ambiciozne strategije. Jaz bi si želela, da bi se soočali za temi izrednimi razmerami na področju biotske raznovršnosti. Več kot bo biotske raznovršnosti na našem planetu, lažje se bomo soočali tudi z izzivi na področju globalnega segrevanja. Hvala lepa, minister. 10 minut imate na voljo za odgovore. Poštovane dame i gospodo, hvala vam na vašim pitanjima. Spoštovane dame in gospodje, hvala za vprašanja. Najprej, bo, vsekakor bom poskušal iti po vrstnem redu vprašanj in tako tudi odgovarjati, čeprav so nekatera od vprašanj v isti smeri bila zastavljena in jih bom skratka v kontekstu skušal, bom skušal odgovoriti na nje tudi v zvezi z eh, zakonodajno področju podnebja. Glede vprašanja o večini v svetu za cilj 55 odstotkov do 2030, gospod Lizin, mislim, da je zastavil to vprašanje. V istem kontekstu je tudi zadnje vprašanje gospe Modik. veste, da bomo to v resnici videli v trenutku, ko bomo o zakonodaji oziroma zakonu glasovali v juniju, če sploh do tega pride. Upamo, da bo predstavitve zakonodaje prišlo pravočasno in da bomo potem ustrezno razpravo tudi izpeljali in da bomo potem junija čim bolje in čim uspešneje napredovali. Verjamemo, da so ministri za okolje v vseh državah članicah, da jim je jasno, kako nujno je, kako pomemben je boj proti podnebnim spremembam in da, je, da jim je tudi jasno, da tu ni alternative. In tu verjamem, da je naša usmeritev za boj proti podnebnim spremembam z, s pomočjo zelenega dogovora, pot, ki je edina možna. Pripričan sem, da bo to pokazala tudi razprava v prihodnjih mesecih. Gospa Modi, ko zvezi z drugim delom vašega vprašanja, namreč rekli ste, kako državam članicam tako rekoč ukazati, da morajo priti do podnebne neutralnosti do leta 2030. Naj odgovorim nekoliko širše, tudi v zvezi z zelenim dogovorom, evropskim zelenim dogovorom. Ta dokument zagotovo pomeni novo paradigmo ne le na evropski celini, ampak tudi za vse tiste, ki bodo šli po tej poti. Na ta način pomeni edino možno smer, edino pravilno smer za doseganje podnebne neutralnosti, boj proti podnebnim spremembam in za ohranitev biodiverzitete diverzitete. In mislim, da nihče državam članicam ne bo ukazoval, kaj morajo storiti, ampak sem prepričan, da, za, da se same zavedajo, da je to nekaj, kar počnemo zase in za prihodne generacije. V kontekstu toga tu naj odgovorim še na vprašanje gospoda Torvalca oziroma na njegov, na njegovo športno pobudo. Gospod Torvalc, veste, da Hrvati v športu bolj malo govorimo, pa veliko naredimo. In v tem kontekstu lahko pričakujete od našega predsedovanja, kar se tiče podnebne zakonodaje, res največji možni angažma. In pravzaprav je to sporočilo, ki bi jo želel prenestu, prenesti evropskim poslancem, ko govorimo o tem področju in verjamem, da boste to sprejeli. Što se tiče tehnološkog... Kar se tiče tehnološkega razvoja in vsega, kar moramo tukaj storiti v smeri podnebne neutralnosti. Naj najprej povem, da je zeleni dogovor kot tak in seveda ob finančni podpori, ki ga spremlja, ravno ustrezna podlaga, da s spremenjeno paradigmo krenemo v novo smer, tudi kar se tiče tehnoloških rešitev. Pripričan sem, da bo to opazno tudi v finančni perspektivi, še posebej v tistem delu, ko govorimo o financiranju raziskav in razvoja, kar pa je hkrati podlaga ali pa predpostavka za ustrezen napredek na področju tehnologije in v smeri podnebne neutralnosti. Budučnost Evrope, odnosno. Prihodnost Evrope, pa tudi sveta, stališča podnebnih sprememb, ni prihodnost ene same države. Dejansko govorimo o globalni prihodnosti. In v tem kontekstu, če govorimo o suverenosti posameznih držav, gospod Krise, moramo razmišljati vsaj v tem, v okviru tega vprašanja podnebne prihodnosti, okoljske prihodnosti, o, kot en, o enoti. Moramo razmišljati enotno. Morda se to sliši naivno, ampak v tem trenutku, zdaj, ko se tukaj pogovarjamo, zaradi vremenskih sprememb in dejavnosti, pa tudi zaradi dejstva, da smo sredi sezone ogrevanja, nekateri, nekatera mesta v, na Hrvaškem že beležijo više stopnje onesnaženosti. Nekaj tega pa seveda prihaja tudi čez mejo. Lahko bi rekli, se Hrvaška s tem nima veze. In ravno tu govorimo o tem, kako vsi čutimo posledice dejavnosti in spremembe v drugih državah. Podnebne spremembe so relevantne za celotno Evropo, za celoten svet in na ta način nacionalna soverenost, čeprav je brezprizivna, je na torej nacionalna državna soverenost sekundarna, ko govorimo o podnebnih spremembah tukaj moramo biti vsi v Evropi skupaj. In ravno zaradi, to, zaradi tega bomo, bo Hrvaška uh, si prizadevala za konsens glede bistvenih vprašanj, bistvenih idej, katerih, oziroma o katerih se bomo v teh šestih mesecih pogovarjali. Kar se tiče direktive za zrak, oziroma tega, kar je vprašal gospod Loen. Jasno nam je, kako pomemben je čist zrak, kako pomembna je čista voda in kako pomembni so tukaj povezani funkcionalni ekosistemi. Na zasedanju sveta, na prihodnem zasedanju sveta bomo govorili o različnih možnostih evalvacije na področju vodnega gospodarstva, hkrati pa želimo tam sprejeti tudi sklepe o kakovosti zraka. Kar se tiče financiranja zelenega dogovora in je povezano z vsem tem, kar sem povedal, veste, da razprava na to temo ni stvar Ministrstva za okolje, ampak Ministrstva za okolje, ampak predvsem Ministrstva za finance in se bo seveda ta Eh, razprava bo potekala na najvišji ravni. Nekdo je zastavil vprašanje upiranja nekaterih držav proti ciljem, ki izhajajo iz zelenega dogovora. In nasplošno gledane, gledano, ko govorimo o pripravljenosti držav za više cilje v zvezi z, z eh, podnebno neutralnostjo. Eh, skratka, to vprašanje se bo reševalo na ravni, ki bo višja od Ministrstva za okolje. Kar bomo mi poskušali doseči med predsedovanjem, je predvsem naslednje. Želimo si doseči razpravo in širši, čim širši konsens o tem, da je boj proti podnebnim spremembam nujen in kot je zapisano v zelenem dogovoru, da ustrezno pozicioniramo Evropsko unijo kot vodilno, vodilni sistem v boju proti podnebnim spremembam. Kar se tiče letalstva, to je bilo eno od specifičnih vprašanj, v tem trenutku so izpusti zaradi letalstva okoli 3 odstotke vseh izpustov in moramo pričakovati, da bo tudi ta panoga prispevala k skupnemu zmanjšanju izpustov do leta 2050. Kako? Je seveda vprašanje, ki bo tudi predmet razprave, ki bo sledila. Ko pa govorimo o obdavčevanju, je to spet vprašanje za Ministrstvo za finance. Kar se tiče biodiverzitete. kot predsedujoča država članica, tudi tu pričakujemo, čakamo na bistveni dokument. Kot vemo, naj bi bila strategija o bioraznovrstnosti predstavljena v naslednjih mesecih. Takoj, ko bo do tega prišlo, bomo kot predsedujoča država sprožili debato oziroma razpravo o tem vprašanju. Kar pa je nedvomno, je, da je boj za ohranitev biodiverzitete tesno povezana z bojem proti podnebnim spremembam. In če to upoštevamo, bomo tukaj razpravo posvetili tudi temu vprašanju in vse naše pobude, ravno toliko skratka bo to upoštevano kot zakonodaja o podnebju v okviru razprave o vseh področjih povezanih s tem področjem. Hvala lepa. Kar se tiče podnebnega zakona, da bomo vsi isto razumeli, vi si želite, da bi o tem glasovali junija seveda je to odvisno ne le od predsedujoče države, ampak vaša strategija je, da bi, šli jun, da bi prišli junija do uh, glasovanja. Naša strategija, naš cilj tukaj je, da se čim bolj potrudimo, da pridemo ju, do junija čim dlje in seveda to bi bil najboljši možen rezultat vseh eh, razprav, če bi prišli do takega glasovanja. Sveda pa so stvari tu odvisne tudi od drugih držav članic,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 Hvala lepa za predstavitev vaših prednostnih nalog. No, seveda se moramo zastaviti tudi vprašanje, kako financirati naš pravični prehod. Trenutno so odzivi držav članic raznoliki. In um, Ministri bodo morali razumeti, da je tudi finančno vprašanje tukaj bistvenega pomena. Samo na ta način bomo lahko financirali naše cilje in ukrepe. You, chair, you, v imenu SD, gospa Guteland. Hvala lepa, gospod minister, za vašo predstavitev in hvala za to, da ste bili zelo natančni, ko ste opisovali svoje ambicije. Rekli ste, da ste pripravljeni si prizadevati za napredek na področju podnebnega zakona. Povedali ste tudi to, da ste pripravljeni prevzeti vodilno vlogo, ne samo z besedami, ampak tudi z dejstvi in dejanji. No, eh, bi pa se dotaknila nečesa, kar so omenili že številni kolegi tukaj. In sicer gre za letošnjo agendo. Imeli bomo COP v Glasgowu, COP 15 o biotski raznovrstnosti na kitajskem. Čaka nas vrh EU-Kitajska v drugi polovici leta. No in vaše predsedstvo bo pri vseh teh eh, vrhovih odigralo pomembno vlogo. Zato mislim, da bi se morali že v prvi polovici leta dobro pripraviti. Evropska unija mora prevzeti vodilno vlogo, biti mora pripravljena. na kopu v glas, ko moramo poskrbeti za dovoljšno raven ambicij, zato da bomo lahko končno začeli izvajati dogovor iz Pariza. Če želimo izpolnjevati pariški dogovor, morajo države članice biti bolj ambiciozne, čeprav vemo, da tukaj ni veliko politične volje. Eh, to smo videli tudi na podnebni konferenci v Madridu. tukaj prišlo do številnih ovir. Eh, zato me zanima, kako se pripravljate na Glasgow, na podnebno konferenco na Kitajskem, oziroma na, na konferenco o biotski raznovrstnosti na, na Kitajskem, na vrh EU Kitajska. Treba je zagotoviti, da bomo imeli bolj. da bomo imeli večje ambicije, ko gre za NDC. Uh, Evropska unija bi tukaj morala prevzeti vodilno vlogo. Hvala. Naj vas spomnim na to, da imate na voljo eno minuto za vprašanje. Gospa Rodriguez Arnju. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, minister, za to, da ste danes tukaj. Tudi jaz vam želim veliko uspehov pri predsedovanju Evropske unije. Sprejeti boste morali številne izzive in pa pomembne zaveze. Imam dve konkretni vprašanji in sicer se navezujeta na biotsko raznovrstnost. Na prejšnjem plenarnem zasedanju smo v zvezi s tem sprejeli ambiciozno resolucijo in zato vas sprašujem, ali lahko računamo na podporo hrvaškega predsedstva zato da bo prihodna strategija Evropske komisije za biotsko raznovrstnost predvidela deset eh, od, dodatnih odstotkov iz proračuna za namen varovanja biotske raznovrstnosti. Letos je svet predvidel samo odstotni delež 8,6. To je najnižja številka po letu 2015. Težko govorimo o velikih ambicijah z majhnim proračunom. In eh, ob koncu bi vas eh, opozorila tudi na to, da je komisija opozorila na to, da neizpolnjevanje okoljske zakonodaje v državah članicah povzroča velike izdatke za uh, zdravje. Zanima me, če imate kakšen načrt za to, kako bi lahko poskrbeli za boljše izvajanje okoljske zakonodaje v državah članicah. Hvala lepa. Gospod Vizek. Hvala lepa. Gospod minister, Evropska unija predstavlja veliko dodano vrednost, marsikje. No, naše okoljske delovanje lahko povzroči velike spremembe za določene uh, gorske regije, recimo za Karpate, kljub pristopu k Alpski konvenciji in pa Donavski konvenciji, um, tukaj nismo dosegli veliko. Um, Z bolj učinkovitim ukrepanjem tukaj bi lahko pomembno prispevali k prilagajanju k podnebnim spremembam, lahko bi tudi omogočili tranzicijo Karpatov in lahko bi dvignili prepoznavnost te regije, ki je zelo pomembna in posebna. Eh, podpora sveta bi tukaj lahko bila bistvenega pomena. Eh, ali bo vaše predsedstvo se posvetilo temu vprašanju? Hvala lepa. Hvala v imenu SD, gospa Šaldemose. Eh, Hvala lepa, gospod minister. Ehm, zanima me, če lahko kaj več poveste o tem, kakšno je stališče hrvaškega predsedstva v zvezi z ciljem 50 oziroma 55 odstotkov. Pa še nekaj. Komisija bo marca letos predstavila akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Kakšna so tukaj vaša pričakovanja, kaj ti ta strategija bo zelo pomembna za naš odbor? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Paris, za zelene. Škoda, da imam samo eno minuto. Kaj menite o resoluciji, ki smo jo sprejeli prejšnji teden? Govorimo o tem, da bi bilo treba 10 odstotkov evropskega proračuna porabiti za biotsko raznovrstnost. In zanima me, ali vi osebno boste podprli ta klic, ta poziv, da ustrezno rešimo to vprašanje. In če glede na to, da ne bomo dosegli ciljev, eh, starih ciljev na področju biotsko, biotske raznovrstnosti, veliko stvari ni bilo ustrezno urejenih v preteklosti, ni bilo izvajanja in drugih ukrepov na tem področju. In ko govorimo o strategiji o biotski raznovrstnosti, smo že slišali, da moramo tu okrepiti prizadevanje in zanima me, ali boste podprli tukaj komisijo, da oblikuje novo strategijo z boljšimi, ustreznejšimi ciljej. Tukaj v tem poročilu je že kar nekaj podatkov pod, b, b, b, izhaja iz, torej pripravila ga je okoljska agencija decembra Tu lahko najdete najrazličnejše podatke, ki jih boste nujno potrebovali pri varovanju oziroma zaščiti biotske raznovrstnosti in uh, z veseljem bi vas pozvala vse, da si to pogledate v vseh evropskih jezikih, je to dostopno na spletu. Kar se tiče projektov, pa zelo konkretno, veste za evropski zeleni uh, pas, ki obsega tudi del Hrvaške, vsa območja na tem, tem območju, na tem področju niso zaščitena, ali si boste prizadevali za to, da bo dejansko lahko Evropska unija trdila, da je vodilna glede teh vprašanj. Merci, Za ideje. pred meseci smo se pogovarjali tukaj z finskim ministrom. Tradicionalno smo izmenjali mnenje, tako kot, na vsakem, mnenja na, tako kot pred vsakim predsedovanjem. Seveda je težko govoriti o neki dobri bilanci v šestih mesecih. Saj vemo, da je takšno predsedovanje bolj simbolično kot resnično močno politično, vendar pa Okoljska, okoljsko področje je danes prioritetno in kliče po rešitvah. Evropska unija ima velike težive, težave v zvezi z različnimi zadevami, tudi zaradi lobiranja. To, tu, razmiš, tu govorim o alt, možnih alternativah za uh, endokrine uh, eh, motivce in tako naprej, kako je tudi z bojem za dostojanstvo živali. Gospod minister, ali mi torej lahko poveste, kakšno je stališče hrvaškega predsedstva v zvezi s temi vprašanji in kako bo ukrepalo za to, da bomo končno napredovali? Hvala. E Hvala lepa za ELS. Ähm, äh Gospod minister, čestitam ob prvem predsedovanju Evropski uniji, želim vam veliko uspeha morda je to dobra priložnost tudi zato, da se nekoliko več govori o Hrvaškem, eh, o Hrvaški. Tehnične težave, govornice žal ne slišimo. Deshalb würde mich interessieren, welche Punkte aus dem Kommissionsvorschlag oder vielleicht auch aus dem Parlamentsvorschlag Zanima me, kateri predlogi se vam zdijo dobri za vidika Hrvaške, eh, kateri se vam zdijo pa nekoliko teže izvedljivi, torej, ko gre za predloge sveta. Ja, hörnst mich? Ok, ganz kurz. Also, äh, meine Frage geht da. Torej, še enkrat. Morda bi bilo dobro, da bi se nekaj več naučili tudi o vaši državi, o Hrvaški. Sprašujem vas, katere točke so pri predlogu komisije o zelenem dogovoru še posebej zanimive, katere točke se vam zdijo bolj težavne in eh, katere bi sami dodali k zelenemu dogovoru. <coughs> E Za EKR ministrze, e, jest pan na pewno świetnym dyplomatą, bo wie... Gospod predsednik, gospod minister, ste dober diplomat, veste, kako je treba nasplošno odgovarjati, ampak jaz vas bom zelo konkretno vprašala in prosim vas, da mi specifično konkretno tudi odgovorite. Naslednjih šest mesecev je zelo pomembno obdobje, ki ga je treba dobro načrtovati. Na Hrvaškem bo veliko sestankov, pogovorov s številnimi strokovnjaki, z ministri za okolje. Torej, zdaj pa povejte mi, kakšen je dnevni red teh srečanj, v kolikšni meri bodo odražala dejstvo, da se tudi na svetu pogovarjamo o uh, večletnem finančnem okviru, da bomo dobili začetek podnebne zakonodaje in ko govorimo o več denarja, govorimo tudi o višjem obdavčenju. Rada bi slišala od vas, ste minister za okolje in energijo oziroma energetiko, študirali ste ekonomijo, torej kaj vi mislite o tem, kako vi načrtujete eh, ta, te sestanke v naslednjih šestih mesecih. Hvala lepa. For renew, Miss Žoveda. Rinju, gospa Žoveda. Speak in my native language in Slovenian. Najlepša hvala za predstavitev prioritet. Gospod Čorič, tukaj sem. <laughs> Eh, zeleni dogovor in soočanje s podnebnimi posledicami je komisija uvrstila med svoje glavne prioritete v aktualnem mandatu. Hrvaška pa je med svoje prioritete tekom predsedovanja svetu Evropske unije uvrstila tudi Zahodni Balkan. Zdaj, mene zanima, kako bi ti dve navide z različni prioriteti združili. Eh, ker ravno te dni so različne organizacije objavile raziskavo, da so mesta Zahodnega Balkana med najbolj onesnaženimi na svetu. Razlogov za to je več, med njimi tudi revščina, nažalost, ampak če sem konkretna, pomemben onesnaževalec na Zahodnem Balkanu je 16 zastarelih termoelektraren, ki naj bi onesnaževale bolj kot vseh 250 termoelektraren v Evropski uniji. Zdaj, ker imajo te države premoga še veliko na zalogi, napovedujejo gradnjo novih termoelektraran s kitajskimi krediti. Mislim, da bi Evropska unija morala v svojo podnebno politiko v največji meri nujno vključiti tudi države v neposredni soseščini, ker brez čistega zraka na Balkanu ne bomo imeli čistega zraka niti v Evropski uniji. To zadeva tudi ali pa predvsem vašo državo Hrvaško, ki meji na te države in mojo državo Slovenijo, ki meji na vašo državo. In jaz upam, da bo Hrvaško predsedovanje uspelo nagovoriti tudi ta aspekt politike Evropske unije na Zahodnem Balkanu. Hvala. Thank you for SND, Ms. Ronaj. S in D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 brez močne politične volje pa tega denarja ne bo moče zbrati. Deset let po svetovni gospodarski krizi bi morali sedaj dati težo predvsem na to, da mora biti zeleni dogovor pravični dogovor. Treba je zaščititi delovna mesta. Kako boste zagotovili, da ne bodo najrevnejši plačevali visoke cene zelenega dogovora? In pa še naslednje vprašanje. Kakšna jamstva bi morala sprejeti države članice, da bi posvojile to temo oglične neutralnosti in da ne bi gledale samo na, vaše, na svoje lastne koristi. Kako bi lahko zagotovili, da bodo sredstva, ki so namenjena temu cilju, smiselno in razumno porabljena? Gospod Kokali Zague, hvala, gospod minister. Imam podobno vprašanje, namreč vaše predsedstvo je prvo, ki se bo ukvarjalo z zelenim dogovorom oziroma ki je v, prišlo v tem obdobju in uh, tu je pomemben seveda tudi vrh zahod, za Zahodni Balkan. Govorili ste o čezmejnem onesnaževanju. In kot že rečeno, imamo 16 eh, termoelektrarn na eh, Zahodnem Balkanu. Kako je s tem? Mislim, da je to vprašanje o katerem se bo morja ukvarjati, s katerim se bo morja ukvarjati tudi vrh za Zahodni Balkan, eh, zato da se to ustrezno vključi v tranzicijske mehanizme. In kako je z stališča vašega eh, torej, eh, energetike, kako je z cilji 7, 14 in 15 v ustreznem dokumentu. Mr. Sisic, for non-inscrit. Hvala, predsednik Kanf. Hvala, gospod eh, predsednik. Gospod Čorič, govorili ste tudi o pomorskem okolju. Pred kratkim smo slišali, da naj bi Jadransko morje do leta 2050 postalo neuporabno smetišče. Tu je velik problem mikroplastike, ki vstopa v prehransko verigo. Težave so tudi z staleži rib, Vemo, da to onesnaževanje prihaja z kopnega. Vse države na objadranskem morju, morju morajo ustrezno rešiti vprašanje onesnaževanja. Na Hrvaškem imamo trenutno dva centra za uh, obdelovanje uh, odpadkov, ki pa sta neustrezna, se kvarita vse čas, uh, onesnažujeta tla, vodo in zrak. Uh, Skratka, to ni dovolj in zdaj želimo na Hrvaškem ustanoviti še devet takšnih centrov. Tu gre za povezavo eh, evropske in domače koruptivne politike in akterjev in tu se ničesar ne znamo naučiti na podlagi napak, ki so bile že storjene v preteklosti. To je treba spremeniti. Kdaj boste takšen pristop k o, reševanju onesnaževanja odpravili, se mu zoprstavili in o, zagotovili ne le Jadranskemu morju, ampak tudi nam na kopnem ustrezno okolje. Hvala. Speaker, be, um... Še zadnje vprašanje strani ELS-a. Predsedanje vječe me. Hrvatska bo med predsedovanjem svetu delala tudi na področju eh, naprednejše podnebne politike v Evropski uniji in hkrati na zagotavljanju finančnih sredstev za ustrezno tranzicijo različnih, v različnih panogah. Ko se prilagajamo podnebnih, eh, podnebnim spremembam, so, je treba pogledati, kaj se resnično izplača. Na en evro, ki je vložen v preventivo in prilagajanje, lahko prihranimo 6 evrov, ki jih je pa treba nameniti popravljanju eh, oziroma eh, eh, poškodb oziroma posledic. Eh, slišali smo za Muro in Dravo, sama tam živim in tu naj povem, da obstaja regionalni park od leta 2011, namreč Mura Drava, ki je eden najpomembnejših ekosistemov v, na Hrvaškem in verjamem, da bo tudi med predsedovanjem naša država še delala, da bo še boljši. Gospod Torvalc je rekel, da Hrvaška dobro igra, ampak ko govorimo, kako dobro je v športu, mislim pa, da mora Hrvaška, ko govorimo o podnebnih spremembah, eh, eh, igrati z Evropo kot ena enovita reprezentanca. Le tako bomo uspešni. In končno vprašanje za ministra, zelo konkretno. Kakšen je pogled sveta na zeleni dogovor, kaj vidite kot prednostno nalogo? Eh, na, eh, na posameznih področjih eh, iz zelenega dogovora in kako bo torej eh, svet s tem, kako bo deloval na tem področju v, med vašim predsedovanjem. Eh, najlepša, hva, najlepša hvala. Um, tudi če bomo razpravljali o športu, ne bomo mogli spremeniti uh, rezultata med Francijo in Hrvaško na zadnjem tekmovanju. Imate na voljo deset minut za odgovor na ta niz vprašanj. tako da ćemo probati odgovoriti. Veliko vprašanj je bilo in skušal bom odgovoriti na večino vprašanj. Glede na specifičnosti vprašanj, um, jih um, bom skušal združiti. Ko gre za sredstva za zeleni dogovor, gospa Pofja je omenila to vprašanje, če se ne motim. Vprašanje je, kako na kakšen način lahko um, dobimo dodatnih 10 odstotkov za vprašanje biotske raznovrstnosti. To je vprašanje gospe Rodriguez in nekaterih drugih poslancev. Upoštevati moramo dejstvo, da svet za okolje ne more vplivati na končni izid večletnega finančnega okvira. To, kar lahko vsi storimo in mislim, da moramo to tudi storiti, je, da ozaveščamo na nacionalni ravni o pomenu financiranja agenda, agende, ki jo vključuje zeleni dogovor. In v tem smislu se bom pogovarjal s svojimi kolegi iz raznih ministrstev za okolje. In mislim, da bi se oni morali pogovoriti s svojimi ministri za finance in začeti razpravo na vladni ravni v svojih državah. Zakaj? Vprašanje blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve novim okoliščinam je vprašanje, ki je ključnega, ki bi moralo biti v prvi vrsti, v ospredju vprašanj, ki jih obravnava Evropska unija. Mislim, da v Evropski uniji ni nobene panoge, ki bi bila pomembnejša od te. In to je pristop, ki ga bomo zauzeli na začetku našega predsedovanja. In na tem bomo ustrajali ves čas. Pred vami um, parlamentarci, ne morem, torej ne morem vam zagotoviti, da bodo sredstva namenjena za določen cilj, ampak naredil bom vse, kar je v moji moči in sodeloval z kolegi um, ministri za okolje, zato da bi naši kolegi iz drugih sektorjev uh, se zavedli, kako je to pomembno za biotsko pestrost, za uh, ohranjanje okolja in Skušali bomo pridobiti čim več denarja, zato da bi lahko financirali uh, ustrezne programe. Zeleni plan in zapravo naše stave. Tem vprašanje o našem stališču glede zelenega dogovora. Ni pomembno, kaj si Hrvaška misli o tem. Mi smo država, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije. In kot veste, mi predstavljamo države članice. Nekaj pa bi želel povedati, Hrvaška gleda na zeleni del kot na priložnost. Priložnost za prehod proti bolj pravičnemu ekonomskemu modelu in upam, da se druge države strinjajo z našim stališčem. Na kratko bom pokomentiral še naše ideje in naše agendo v zvezi z ne, torej neformalnim uh, svetom, ki se bo odvijal na Hrvaškem? Mislim, da je to vprašanje zastavila gospa Aleska. In tudi gospa Joveva je omenila to vprašanje. Na sestankih med našim predsedovanjem se bomo v glavnem ukvarjali z eh, biotsko pestrostjo in eh, podnebno neutralnostjo in ohranjanje biotsko um, morskega okolja. To je agenda za neformalni svet. Kar pa zadeva države Zahodnega Balkana in vprašanje 16 uh, termoelektraren, ki, ki je bilo dvakrat omenjeno in je povezan, to vprašanje je povezano z zelenim dogovorom pa tudi druge elektrarne zahodnem, na Zahodnem Balkanu. Menim, da so neformalni sveti najboljša platforma za razpravo o podnebni neutralnosti. In to je dober kontekst tudi za razpravo o prihodnosti Evrope in o mogočem vključitvi držav Zahodnega Balkana v razprave, ki so nek pozitiven element, ki nas eh, žene naprej. Ko govorimo o podnebni neutralnosti, nima smisla ločevati zelen, eh, Zahodni Balkan od ostanka Evrope. Kot ste omenili, vsaj tako sem razumel, teh 16 termoelektraren so na ravni vseh drugih termoelektraren v celotni Evropi. Glede Karpatske konvencije in vprašanja gospoda Vecka, razumemo potrebo, da bi zaščitili to območje. Seveda želimo biti aktivni v razpravah v, z Evropsko komisijo, zato da bi lahko postorili več. Glede endokrinih motilcev. Po evalvaciji um, zakonodaje, ki ureja to področje endokrinih um, motilcev, bomo pripravili naš načrt za razpravo z državami članicami in Evropsko komisijo. Gospa Kristel je zastavila vprašanje o krožnem gospodarstvu. Menimo, da Predstavitev novega akcijskega načrta o krožnem gospodarstvu je zelo zanimiva za vse nas. In zeleni dogovor bi moral tudi zagotoviti s pomočjo tega akcijskega načrta nadaljne vidike, ki nam bodo omogočili prehod v krožno gospodarstvo. Paradigma tega krožnega gospodarstva je nekaj, o čemer se razpravlja že dolgo in s katerim se ukvarjajo tako države članice kot Evropski parlament. Dokončanje tega akcijskega načrta in eh, dopolnilna uloga akcijskega načrta v kontekstu zelenega dogovora je nekaj, kar mm, dokončuje širšo sliko tega, kak, kakšna bi evropska ekonomija morala postati do leta 2050. V tem kontekstu menimo, da razprave na dnevnem redu Sveta za okolje, ki bo potekal junija 2020, je prava ča, priložnost, da se začne razprava o tem. Mm-hmm. E, što se tiče globalne dimenzije, dakle relacije Evropska unija... In pa še globalna razsežnost in odnosi Kitajska-Evropska unija. Vključno z podnebno konferenco, ki bo potekala na Kitajskem. COP15, potem pa še podnebna konferenca v Glasgowu. Rekli ste, da prvi del tega leta bo zelo intenzivno obdobje, kar zadeva pripravo našega stališča o naših odnosih z svetom. Mi smo sedaj v taki situaciji, torej zeleni dogovor je bil že predstavljen in um, Hrvaška bo morala sedaj predstaviti nove pobude in zelo aktivni bomo pri eh, pripravi na podnebno konferenco na Kitajskem in te priprave bodo potekale tudi na neformalnih eh, sestankih eh, v Splitu. In to bo dober prispevek k mm, oblikovanju našega končnega stališča. potem pa vprašanje glede strategije, ki ga je zastavila gospa Glavak. Tukaj čakamo na Evropsko komisijo, da objavi novo strategijo. Potem v tem kontekstu, tako kot druge države članice, bomo začeli z razpravo o tej temi. financiranje biotske raznovrstnosti. Tukaj bi znova želel ponoviti naš odgovor, glede na to, da je to vprašanje, ki je bilo večkrat zastavljeno in je resnično pomembno vprašanje. To vprašanje ni v pristojnosti eh, Ministrstva za okolje in ni niti v pristojnosti Sveta za okolje to, kar lahko storimo, pa je, da oblikujemo pozitivno okolje eh, kot del naših formalnih in neformalnih eh, sestankov in potem lahko eh, pozitivno vplivamo na naše kolege, zato da bi zagotovili, da bomo hitro ukrepali in zagotovili sredstva za določene vidike zelenega dogovora, vključno z biotsko raznovrstnostjo. Naslednje vprašanje. Vprašanje gospoda Simčiča glede gospodarjenja z odpadki na Hrvaškem. Veste, da to ni v pristojnosti predsedstva in ni vprašanje, ki, o katerem bi razpravljali na tej ravni. Najlepša hvala. Yes, thank you. Uh, hvala. Uh, mm, tukaj smo imeli sedaj prvo priložnost, da smo se pogovorili. Morda se bomo lahko še pogovarjali v drugačni sestavi. Najlepša hvala, eh, gospod minister. Sedaj pa zaključujemo dopovdenski del seje. Znova se sestanemo tukaj ob pol treh štirinajst.